glasovali bomo po koncu naslednje razprave. Naslednja točka na dnevnem redu je razprava o Bahrajnu, zlasti primeru Nabila Rajava, Abdul Hadija Alkar Vadže in Ibrahima Šerifa. Najprej dobijo besedo avtori, gospod Kelam. Hvala lepa. V tem primeru mislim, da potrebujemo uravnotežen in konstruktiven pristop. Združiti moramo kritike in spodbude. Skrbi nas lahko vprašanje načel pravne države in človekovih pravic v Bahrajnu, še posebej, ker so bile pred časom tam tudi demonstracije. In danes pozivamo, da se spusti več zapornikov, ki so zaprti zaradi vezi. Gre za Nabila Rajaba, Abdulhadija Al-Kavadža in Ibrahima Šarifa obenem pa mislim, da bi morali uvideti tudi spodbudne signale, ki jih je sprejela vlada v Bahrajnu kot eh, odziv na poročilo preiskovalne komisije v Bahrajnu. Prav tako spodbujamo prizadevanja za reformo kazanskega zakonika ter vzpostavitev neodvisnega pravosodja. Veliko je bilo tudi storjenega na področju dialoga z princem. V poročilu ali resoluciji torej izražamo kritiko, po drugi strani pa spodbujamo oblasti v Bahrajnu, da še naprej izvajajo reforme. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelem. Sedaj pa gospod Van Orden. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam zelo razumno uravnotežen predlog gospoda Kelama nasplošno najprej. Seveda se moramo zauzeti za človekove pravice in moramo pomagati drugim na poti k reformi. Priznavati pa moramo tudi resničnost vsake konkretne situacije, prisotnost ekstremnih elementov, umešavanje sosednih ali zunanih držav, kar vse destabilizira režim in seveda moramo priznavati tudi potrebo po eh, miru in eh, zakonitosti. Vendar pa to ni eh, opravičilo za eh, naključne eh, aretacije. Bahrein je v interesu naše države. Po pobudi eh, kralja je eh, princ pokazal veliko dobre volje v izvajanju procesa celovitih reform, s katerimi naj bi povečali stabilnost in ne glede na politično voljo bi vsi morali biti pripravljeni konstruktivno sodelovati v nacionalnem političnem dialogu in bahrajnske oblasti se morajo zato pokazati bolj eh, širokogrudne. Dovolite vprašanje kolegice Šake. Prosim, kolegica Šake. Hvala lepa. Zelo eh, zadovoljna sem bila, ko ste rekli, da vas skrbi umešavanje zunjih držav Saudske Arabije in Irana. Naša skupina je bila tista, ki je predlagala, da se to omeni tudi v resoluciji, ampak vaša skupina in ELS nista želeli, da se to omeni. Mislim, da moramo upoštevati širši kontekst na Bližnem vzhodu da se lahko soočimo z težavami v Bahrajni in da jih tudi rešimo, kajti imamo še eh, hujše krize, s katerimi se moramo soočati. Ali se strinjate, da nas to mora skrbeti? Ja, gospod Čake, nisem eh, jaz imel v mislih Saudske Arabije. Saudska Arabija je prijateljica in zaveznica režima. Govoril sem o mešavanju držav iz druge strani zaliva, eh, naprimer, mislil sem na Iran. Hvala lepa, kolega Van Orden. Sedaj pa kolegica De Kajzer, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Naše resolucije ne morejo biti kontraproduktivne, zlasti ko gre za državo, ki je tako občutljiva kot Bahrajn, kjer od arabske eh, pomladi naprej se soočajo siniti in šuiti. In eh, Eh, tu se eh, politične zapornike zapira, potem so pa tu tudi eh, vprašanje oziroma napori doseči, doseči spravo. In že tri leta se represija ni zmanjšala in Evropski parlament in drugi mednarodni akteri so poskušali zagotoviti več demokracije in odpiranja v tej državi, ampak Princ je naredil korak naprej spomladi in eh, mogoče je videti tudi druge pozitivne eh, znake. In e, ustvarjena je bila posebna enota, e, javni tožilec je bil postavljen e, in potem tudi poseben organ, ki naj bi spremljal razmere v zaporih in preverjal, ali ne prihaja do mučenja. Vse te reforme grejo v pravo smer, ampak to je lahko samo dimna zavesa, zato da bi skrili, kaj se res dogaja in zato bomo pazljivo spremljali, kaj se v državi eh, dogaja in bomo podpirali tiste reformiste, ki skušajo na miren način spremeniti to državo. Hvala lepa, kolegica De Kajzer. Sedaj pa kolegica Vržja, dve minuti. Bahrajn še vedno trpi zaradi represije in eh, tri leta že traja eh, ta teror nad vsemi tistimi, ki se skušajo prostovoljno in prosto izražati. To vse poznamo. Vemo, kakšne izzive eh, prinaša ta regija in vemo, eh, kaj se dogaja. Prav tako znamo tudi dekriptirati instrumentalizacijo vseh oblik. Nekateri nas skušajo prepričati, da gre samo za konflikt med suniti in šijiti. In vemo, Eh, kakšnih pogojih so eh, zadušili vse poskuse arabske spomladi. Vemo eh, tudi, da ni bilo nič narejeno za spoštovanje človekovih pravic. V Bahrajnu je represija še vedno močna, kljub temu, da se delajo, da izvajajo reforme. S tem naj bi pomirili zahoj. In oblast se eh, dela kot da bi se pogovarjala z opozicijo, vendar pa v bistvu sploh ni tako. Tukaj imajo tri eh, politične zapornike in država je majhna. Eh, vsi vedo, da je stric princa tisti, ki ima v bistvu vse niti oblasti v rokah. In eh, situacija je težka tako za domače eh, novinarje, kakor tudi za tuje. Država ne dovoljuje interneta. In, eh, tisti, ki branijo človekove pravice, so prvi, ki trpijo. E, Nabila Rajab je e, bil član Centra za, čl za človekove pravice. Abdul Haija Al-Kavadža je bil mučen in je bil obsojen na dosmrtno ječa sklenjen je bil sporazum eh, o sodelovanju z, z ljudskimi državami in tam ni nobene klauzove o človekovih pravicah. Je s tem jo vse povedano. Bahrajn je ena od tistih držav, ki kupi največ orožja od Zahoda in eh, to seveda ni nekaj, kar bi lahko zanemarili. Hvala lepa, kolegica Veržija. Sedaj pa kolegica Šake, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Ne mir in kršitve človekovih pravic v Bahrajnu ne bodo manjše zaradi eh, kampanj eh, in zaradi tega, kar kaže CNN. Kdorkoli bo bolj odblize pogledal Bahrajn, bo ugotovil, da je res ramota, da kraljeva družina in vlada nista uspela. Eh, uspešno odpraviti pomislekov zaradi kršenja človekovih pravic. Oni ne potrebujejo umešavanja ne od Savske Arabije, ne od Irana v svoje domače zadeve. BCE poročilo in tudi eh, priporočila iz periodičnega pregleda bi morala biti izvedena. Ugotovili smo tudi, katere druge reforme je treba še izvesti. Smo proti izginotjem in smo proti uporabi posebnih in vojaških sodišč za, eh, soj, za sojenje sumni, eh, sumljivim. Eh, in poleg tega se ne sme omejevati pri njihovem delu zdravnikov. Kar zadeva mladoletne zapornike, bi jih Bahrein moral uporabljati, obravnavati v zvezo z konvencijo Združenih narodov o člo, pravicah otroc. Prav tako upamo, da bo odpravljena smrtna kaza. Aktivisti, kot so Abdulhida Al-Kavadža in njegova hčerka, še vedno ostajata v zaporu. Tudi Nabil Rajab in Ibrahim Šarif sta še vedno v zaporu. Pozivamo, da se osvobodijo vsi politični zaporniki in aktivisti na področju človekovih pravic. In sedaj bolj pozitivno. Upam, da arabska. Eh, eh, Liga sprejme odločitvo, ki bo kot katalizator in ki bo spomnila vse, da je človekove pravice treba jamčiti v Bahrajnu in po celi regiji. Kaj ti žalostno je, da se pogledamo na bližnji vzhod in eh, pri pri tem vidimo, da se problemi ne rešujejo. Upajmo, da bodo enkrat ti problemi rešeni, kajti tu ne gre samo za ekonomske in strateške probleme, ampak gre za vprašanja človekovih pravic in priložnosti za ljudi. Kot poslanka bi želela to državo obiskati brez vsakršnih težav in eh, bi želela z lahkoto pridobiti vizo. Hvala lepa, kolegica Šaken. Sedaj pa še zadnji avtor, kolega Šliter, minuta in pol. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je zelo dobro, da spodbujamo Saudsko Arabijo ali Iran, da se ne umešavata v notranje zadeve Bahrajna. Ampak, eh, če je tako, potem se tudi mi ne bi smeli umešavati z izvozom orožja v to državo ali tako, da poskušamo Eh, sprejemati določene oblike vedenja. Moramo se izogniti vedno hujšim konfliktom, ki bi nastali ravno zaradi našega umešavanja. Varnost Bahrajna ni ogrožena z internetom oziroma zaradi interneta. Tisti, ki eh, skušajo uveljavljati svojo pravico do eh, govora tudi ne ogrožajo države. Predstavniki eh, vojske Bahrajna so tisti, ki ogrožajo državo, kajti oni poskušajo ovirati demokracijo in eh, svobodo govora. Ampak ta demokracija je ogrožena tudi zato, ker imajo še vedno smrtno kazen. Ogrožena je zato, ker še vedno delujejo posebna in vojaška sodišča. Eh, tu je nevarnost za prihodnost Bahrajna. Čas je, da se obrne stran, čas je, da se začne razmišljati o novem sistemu, ni pa to eh, pravi način, da zapirajo tiste, ki mislijo drugače. Hvala lepa, sedaj pa imeno političnih skupin. Najprej minuta za kolegico Korholo. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Večkrat smo že v tem parlamentu obravnavali situacijo v Bahrajnu in Eh, to ni bilo ravno učinkovito oziroma korisno. Tu so težave z svobodo govora in Bahrajn je ena od mnogih držav, kjer je svoboda govora me, eh, omejena in eh, Bahrajn je na lestvici 165 držav izgubil šest mest. In, eh, ne, težko je priti v to državo za tiste, eh, ki. Eh, niso primerni in poleg tega obstaja avtocenzura. Poročilo pravi, da so eh, bahrajnske oblasti obljubile, da bodo izvedle reforme, vendar pa jim ostaja ogromno dela. In upam, da bo sodišče, ki je bilo ustavljeno za preganjanje kršitev človekovih pravic, prispevalo k eh, bolj demokratičnemu Bahrajnu. Hvala lepa, kolegica Korhola. Sedaj pa kolega Repo. Najlepša hvala. Situacija človekovih pravic v Bahrajnu je zelo slaba. Organi uporabljajo nesprejemljive ukrepe za to, da bi preprečili manifestacije in v bistvu teptajo po eh, svobodi govora. Veliko aktivistov, veliko tistih, ki branijo človekove pravice, se je znašlo v zaporih za dolgo časa. E, uporaba socialnih eh, omrežij, svoboda govora. Eh, in drugi mediji so način možnosti izražanja in to bi moralo biti omogočeno vsem državljanom Bahrajna. Morali bi podpreti te, ki se borijo za demokracijo, za to, da bi se izboljšala situacija na področju človekovih pravic. Bistveno je, da prisluhnemo ljudem in nacionalni dialog eh, mora tudi upoštevati to prioriteto. Evropska unija mora posredovati v tej situaciji v Bahrajno, kajti v zaporih Bahrajna je še veliko političnih zapornikov in treba je narediti vse, da bodo čim prej osvobojeni. Hvala. Hvala lepa, kolega Repo. Sedaj pa kolega Posred, minuta. Namen. Herr Präsident, ich spreche hier auch. Gospod predsedujoči, govorim tudi o imenu kolegice Nibler, predsedujoče naše delegacije za ljudskimi državami. S zaskrbljenostjo spremljamo razmere v Bahrajnu. Seveda se zazemamo za človekove pravice, še prav posebno v teh treh specifičnih primerih, pa zahtevamo, da oblasti takoj odreagirajo. Po drugi strani pa se ne moremo potem pogovarjati tako enostransko, kot nekateri počnejo. Na prvi pogovor s bahrajnskim voditeljem je bil že pred 30 leti, že takrat je prišlo do veliko konfliktov, sporov, še niti siiti iranske ozemeljske težne, te obstaja še danes in Bahrein je, kar se geopolitične izravnave in dialoga med religijami skuša odigrati pozitivno in konstruktivno vlogo. To velja tako za prestolno naslednika kot njegovega sina. Zato se moramo zavzeti za človekove pravice in to počnemo seveda z veseljem. Vendar pa moramo seveda tudi podpreti prizadevanja te države, da bo resnično prišlo do sprave. Hvala lepa, eh, kolegica Geringer. Hvala lepa, gospod predsednik. Kršitve človekovih pravic v Bahrajnu so lahko razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Bahrajnske oblasti enostavno eh, ignorirajo osnovne svoboščine, kot so svoboda dozrževanja, svoboda govora, eh, svoboda protestirati. In često so žrtve neopravičeno aretirane. Med njimi je tudi Nabil Rajab, predsednik Centra za človekove pravice. Zaprli so ga za več kot dve leti. Abdul Hadija Al-Khawadža je dobil doživljensko zaporno kazen za njegove mirovne dejavnosti in Ibrahim Šarif je tudi e, bil obsojen na zaporno kazen zaradi tega, ker se je odeležil mirnih demonstracij leta 2011 često so sodbe eh, tajne in eh, eh obsodbe oziroma obtožnice so prile, eh, prirejene, često eh, so zaporniki mučeni. Treba je zagotoviti, da bo Bahrajn izvedel vsa priporočila iz poročila neodvisne komisije. Hvala. Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa postopek HDA, aha, nihče se ni javil, zato to preskočimo, tako da dobi besedo kar komisar Fjula v imenu komisije. Prosim. Thank you, Mr. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Visoka predstavnica in podpredsednica komisije je pazljivo spremljala situacijo v Bahrajnu. Evropska unija je v stiku z bahrajnskimi organi na najvišji ravni in od uh, ustaje uh, leta 2011 v februarju smo v še tešnejši stiki. Uh, princ je na zahtevo kralja prenedavnim organiziral razpravo uh, z udeleženci nacionalnega dialoga o konsenzu. Prisoten je bil tudi šejk Ali Salma. To se je zgodilo prvič po februarju 2011. To je pomemben trenutek. In ob tem pomembnem trenutku smo prepričani, da so ta posvetovanja že odprla vrata za dolgoročno nacionalno spravo in za vzdržne reforme v Bahrajnu. Še enkrat pozivamo vse strani, da se odrečejo nasilju in da sodelujejo, tako da bodo skupaj našli spravo brez pogojev. Ampak stalno smo ponavljali, ta postopek pa zahteva konkretne korake, ki bodo izboljšali zaupanje vseh, vključno s tistimi, ki so trenutno v zaporu zaradi svojih eh, političnih in mirovnih dejavnosti. Treba je narediti take korake, da se premaga polarizacija bahrajnske družbe. Stavros Lavredidis, eh, predstavnik za človekove pravice, je obiskal Bahrajn junija In on je imel priložnost, da je obiskal tudi nekaj zapornikov, eh, ki so bili zaprti zaradi svoje politične dejavnosti. Še naprej bomo tesno spremljali dogajanje na tem področju. Evropska unija pozdravlja pozitivne korake, ki so jih sprejele bahrajnske oblasti, da bi izvedle priporočila neodvisne komisije, neodvisne eh, preiskovalne komisije BCI in tako upamo, da bo mogoče zboljšati situacijo na področju človekovih pravic. Veliko pa je treba še narediti in še naprej bomo spodbujali Bahrein, da v celoti in zelo hitro eh, izvede priporočila iz BCI in iz umestnega poročila in upamo tudi, da bomo lahko ponudili vso možno podporo, da bo ta cilj dosežen. Potem bomo sodelovali z oblastmi tudi Eh, na področju nekaznovanosti in odgovornosti. Minister za notranje zadeve, ombudsman, eh, javni tožilec na eni strani in pa eh, komisija za zapornike, ter nacionalna komisija za človekove pravice, Torej, ti vsi bi morali odigrati pomembno in proaktivno vlogo, tako da izpolnijo svoj mandat in da v celoti in neodvisno odigrajo svojo vlogo. Te institucije morajo doseči konkretne rezultate, zato da bojo ljudje začeli vanje zaupati. Prav tako pozdravljamo delo Juana Mendeza, posebnega poročevalca Združenih narodov za primere mučenje in eh, krutega ravnanja. E, to, kar on dela, bo pomemben signal in tudi bo omogočilo izmeriti napredek, ki je bil na tem področju e, dosežen. Prav tako pozdravljam e, delo Evropskega parlamenta na tem področju, zelo sem hvaležen za vaše napore, za to, da bi se Evropska unija še bolj angažirala v Bahrajnu. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, komisar File. Šest resolucij imamo. Razprava je zaključena. Glasovanje pa bo potekalo takoj zdaj. Začenjamo z glasovanjem najprej o razmerah. Na tajskem tukaj imamo samo eno glasovanje o skupni resoluciji petih političnih skupin ni predlogo sprememb, zato kar končno glasovanje, kdo je za, kdo je proti,